sprejet je bil dogovor skupino gospoda Salafranka, tako da se mi strinjamo. Samo glasovanje bo potekalo toliko, da se znebimo preostalih upravnih postopkov. Hvala lepa. Tako, torej prva točka na našem glasovalnem seznamu je priporočilo gospoda Dafa o osnutku protokola uporabi listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki republiki. Tukaj gre za poenostavljen postopek in glasujemo poimensko. Glasujemo. Lexi. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Daf. Drugo poročilo gospoda Dafa. Osnutek protokola uporabi listine Evropske unije o temeljnih pravicah v Češki republiki. imamo predlog za resolucijo. Predlog spremembe 1. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje, glasujemo. Leksi. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije. Spet poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto še enkrat čestitke gospod Daf. Tako, sedaj pa naslednje glasovanje. Gre za poročilo Lopes iz Turis White in gospe Parvanove o vzajemnem priznavanju zaščitnih ukrepov v civilnih zadevah. Gre za poenostavljen postopek. Glasujemo, poimensko glasovanje. Glasujemo. Leksi. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke obima poročevalcema. Naslednja točka. Poročilo Štastni sporozum med Evropsko unijo in Kanado o carinskem sodelovanju pri varnosti dobavne verige. Poročevalec gospod Štastni želi besedo. Prosim. Thank you, madam president. The parliament is voting now. It's... Hvala lepa. Parlament bi naj dal odobritev glede sporozuma med Evropsko unijo in Kanado o carinskem sodelovanju glede varnosti dobavne verige. Predlagan dogovor bo razširil dogovor iz leta 1998 in bo vzpostavil pravno podlago za sodelovanje med Kanado in EU na carinskem področju pri varnosti dobavne verige in nadzoru tvegan. Še prav posebno odpira vrata za medsebojne sporozume o priznavanju in bo tudi okrepil carinsko sodelovanje, pa tudi nadzor varnosti dobavne verige, kar se tiče tudi varnosti kontejnerjev in bo omogočil bolj legitimno trgovino. Dogovor nima proračunskih posledic za proračun Evropske unije, bo pa izboljšal naše trgovinske odnose s Kanado, to je gotovo in to je dodatno in to bo pomagalo pri celovitem trgovinskem sporazumu katerih pogajanj bi se naj, katera pogajanja bi se naj hitro zaključila, saj upam tako. Hvala lepa. Hvala lepa. Glasujemo poimensko glasovanje. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Štastni. Naslednje poročilo je poročilo gospoda Gigolda o Evropskem bančnem organu in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij. Najprej glasujemo o predlogu spremembe 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. To pomeni, da je naslednji predlog spremembe brezpredmeten, tako da bomo sedaj glasovali o celotnem predlogu, kot je bil spremenjen. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Gospod Gigot, prosim. Ja, uh, Poštovane kolegice in kolegi, pravkar smo glasovali o sebini sprememb, ki jih potrebujemo za to, da bi Evropski bančni organ lahko zagotovil poblastila Evropske centralni banki za skupno bančno unijo, za katero se zauzemamo že predvsej časa. Žal, nekatere države članice še niso pripravljene tega ratificirati. Moje poročilo o spremembah Evropske tega bančnega organa, pa je spodbuda za poročilo Marian Tyson, da bi naj pooblastila Evropski centralni banki prenesli na raven Evropske unije. In zato bi želeli nadzirati demokratično naslednji korak uresničitve skupne fiskalne in bančne unije. Zato predlagam, da odložimo zakonodajni del glasovanja. Hvala lepa. Sedaj bomo glasovali o predlogu poročevalca za, proti, vzdržani, sprejeto. Tako, sedaj pa poročilo Tyson. Posebne naloge Evropske centralne banke, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij. Predlog sem dve za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa celotni predlog, kot je bil spremenjen. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto gospa Tyson, prosim. Ja, dankjewel, voorzitter. Voorzitter, uh... Hvala lepa, predsedujoča. Tudi sama bi želela odložiti glasovanje glede zakonodajne resolucije po 57.12. iz istega razloga, kot je to že omenil Sven Gigold. Razlogi o katerih smo govorili ob 17. v ponedeljek, ko smo razpravljali o dnevnem redu. In zato bi rada, da odložimo glasovanje o osnutku zakonodajne resolucije. Hvala lepa, gospod Tyson. Kdo je za ta predlog, da odložimo glasovanje? Kdo je proti? Vzdržani. Predlog poročevalke je sprejet. Tako da smo končno glasovanje odložili. Gremo naprej. Poročilo gospe Rojtove o pirotehničnih izdelkih. Gre za usklajevanje zakonodaje držav članic v zvezi z dostopnostjo pirotehničnih izdelkov na trgu. Gospa Rojtova želi besedo, prosim. Važeni kolegove, pirotehnička smernica. Hvala lepa, spoštovane kolegice in kolegi. Pirotehnična direktiva je bila izuzeta iz svežne devetih direktiv glede dajanja na trg pirotehničnih izdelkov. Sicer bi bilo od 4. julija nezakonito proizvajanje airbagov. Moramo bolje zaščititi potrošnike pred nizkokakovostnimi izdelki, ki prihajajo v Evropo iz Azije. Rada bi se zahvalila vsem, ki ste prispevali k posodobitvi direktive. Hvala lepa. Prav. Sedaj pa predlog za resolucijo. Najprej predlog sem 52 odbora INTA in ELS glasa proti vzdržani sprejeto. To pomeni, da je drugi svežen predlog spremen brezpredmeten. Glasujemo o predlogu, kot je bil spremenen. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Tako, sedaj pa osnutek zakonodajne resolucije po imensko glasovanje glasujemo. Leksi? koniec głosowania. Sprejeto. Czystitki gospodarowa. Komisar, gospodin, želi podati izjavo, prosim. I would love to be vice president of the European Parliament. Uh. Rad bi bil tudi podpredsednik Evropskega parlamenta, kot, ste, kot sem slišal dragi poslanke in poslanci. Seveda bi se komisija rada zahvalila poročevalki gospe Rojtovi za njeno delo pri pripravi tega poročila. Glede na to, da bi radi dosegli dogovor v prvi obravnavi, pa komisija ne bo stala na poti dogovora med institucijami in zato pozdravlja ta svežen in se veseli hitrega sprejetja. Komisija pa ima nekaj pomislekov, kar se pristojnosti odbora tiče, ki ga vzpostavlja ta direktiva in je poslala sporočilo na to temo službam parlamenta, da se vključil zapisnik plenarnega zasedanja. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa prehajamo na poročilo gospoda Borisa, uporaba direktive o audiovizualnih medijskih storitvah. Predlog za resolucijo. Peti odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 28. odstavek, spet dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del, poimensko glasovanje. Glasujemo. Lexi. Konec glasovanja. Sprejeto. 29. odstavek, poimensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 30. odstavek, spet poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 42. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. 44. odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 45. odstavek, dva dela, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 47. odstavek, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 54. odstavek, poimensko glasovanje, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 69. odstavek za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa glasujemo o celotnem predlogu resolucije. Poimensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitke, gospod Boris. In vsem želim dober tek. My colleague is coming.